Glasovali bomo danes ob 12. Zeleni in EPP so podali eh, vloge za imenovanje v delegacije in odbore. Jim Higgins bo sedel v delegaciji za Južno Afriko na mesto veronike Lope Fontanje, kar zadeva delegacijo za odnose z. Eh, panafriškim parlamentom, čim Higgins na mesto Veronike Lope Fontanje in mešana delegacija EU Čile, Veronika Lope Fontanje na mesto Jima Higginsa in delegacija parlamentarne skupnosti Evropa, Latinska Amerika, Veronika Lob Fontanja na mesto Jima Higginsa in delegacija za odnose z ZDA Karim Zeribi in posebni odbor proti organiziranemu kriminalu, korupciji in pranju denarja, gospa Nikol Kil Nilsen. Dobro, če nihče nima nič proti, so imenovanja potrjena in zasedanje prekinjam do 12. Hvala.